Eh, sicer pa bomo te resolucije posredovali naslovnikom. Eh, s tem smo pri kraju našega zasedanja. Želim vam prijeten konec tedna.